Kolegi, mislim, da lahko začnemo. Prosim, posedite se. Hvala. Sedaj smo pri deveti točki dnevnega reda, pregled okvira za gospodarsko upravljanje, ocena stanja in izzivi. Poročevalka Pervenche Beres. je pripravila osnutek poročila in ga posredovala kolegom, predvsej eh, celostno poročilo, sedaj pa imamo razpravo. Izvolite, Pervenche. Merci, monsieur le président. Merci, euh, après le premier échange. Hvala, gospod predsednik, in hvala po, prvi, po tej prvi izmenjavi mnenj, ki smo jo imeli, da smo lahko pripravili to poročilo, ki ga imate vsi v rokah. V duhu naših predhodnih razprav predlagam, da se teme lotimo v štirih korakih. Prvič, uh, upoštevati moramo položaj v evrskem območju, Eh, in napredek ter eh, spremembe, ki so se dogodile od leta 2010 naprej s sprijetjem šesterčka, dvojčka, mehanizma za stabilnost in tako naprej. Istočasno pa ob vsem tem uh, Eh, se moramo soočiti z realnostjo, ki jo ugotavljamo v evrskem območju, v katerem je gospodarska situacija vendarle izredno zaskrbljujoča. Eh, in tukaj lahko izpostavim štiri vidike. Prvi je eh, znižana gospodarska rast, drugi je grožnja za deflacijo oziroma torej to zelo nizko inflacijo, ki je pod pragom, ki ga je Evropska centralna banka določila za svoj cilj in kjer se še vedno pojavlja problem zelo zadolženih držav in načina, na katerega se lahko razdolžijo. In tretji vidik Eh, je seveda povezan z brezposelnostjo in izredno neenakim položajem med državami članicami in to eh, glede eh, starosti in poklicnih kategorij. In potem še četrti vidik, ki ga izpostavlja tudi Eh, mednarodni denarni sklad in to je ta nestabilnost, neenakost znotraj evrskega območja in v celotni eh, Evropski uniji. Ta položaj je bil znan že pred krizo, eh, kriza pa ga je še poglobila in to ne, da bi mi lahko kakorkoli ukrepali. Torej, v tem kontekstu so Eh, pod našo pobudo predsedniki držav in vlad skupaj s predsednikom komisije Junckerjem eh, se pripravili ta eh, ogromen naložbeni načrt. In tukaj potrebujemo v bistvu nek prehod oziroma neko povezavo med obema pristopoma. Ta načrt namreč ni nekaj naključnega, nekaj um, trenutnega, ampak gre za neko odločitev eh, gospodarske politike eh, s strani evropskih upravljavcev, ki lahko prispeva k izboljšanju položaja na področju naložb, kjer smo ugotavljali tako velik deficit. Eh, po drugi strani pa tisti, ki jih tukaj neposredno predstavljamo, lahko dosti, bolj, eh, dosti večjo škodo utrpijo zaradi premalo naložb, kot pa zaradi javnega dolga. Kakšne so pa možne izboljšave? Na tem področju se uh, lahko lotimo vseh teh treh točk, ki sem jih izpostavila. Pri tem moramo upoštevati sporočilo o prožnosti, pri čemer je treba zabeležiti tri pomembne točke. Prvo je, sporočilo, je to, da so sporočilo o prožnosti zahtevali predsedniki držav in vlad, um, pri čemer smo se tudi mi zauzeli, da bi bil uspeh naložbenega načrta zagotovljen. Potem ta, to sporočilo o fleksibilnosti prinaša kar nekaj e, preventivnih priporočil, še zlasti, če si pogledamo na drugi strani korektivne elemente, kjer, pri katerih bi morali biti še bolj odločni In uh, to me pripelje do tretje točke. Saj gre za besedilo, ki izpostavlja to potrebo po mobilizaciji sredstev, v zvezi s čemer je pristojen naš kolega Bulman, torej v zvezi z Junkrevim načrtom. Mislim, da se lahko tudi uglasimo, glede tega, da ne bomo govorili vsak svojim glasom. Torej, mi moramo najprej utemeljiti eh, obstoj tega poročila, razumeti moramo, eh, kakšen ključ je zakonodajalec dal v roke komisiji, namreč ob sprejetju šesterčka in dvojčka je eh, določil, da naj bi se to pregledalo 14. decembra 2014. Komisija je sicer nekoliko pohitela z delom in iskreno lahko rečem kot poroševalka, da me to vseeno preseneča, glede na to, da komisija pravi, da je zdaj še nekoliko prezgodaj za oceno tega mehanizma. Kako prezgodaj? Se ste vi določili mehanizem in to, kdaj naj bi se ga ocenjevalo. In In uh, kot lahko razumem se strani enih ali drugih, se v bistvu komisija ne želi um, okoristiti se svojo funkcijo so zakonodajalca uh, eh, in uporabiti vseh možnosti, ki jih ima. No, zdaj pa naprej. E, še tri točke bi izpostavila. Prva, gre za iskanje svetega grala neke vrste. In sicer tukaj želim govoriti o stališčih držav članic in stališču Evropske unije. Zakaj pravim, da gre tukaj za iskanje svetega grala? Pač, ja, prišli smo na evro, pa še zmeraj nismo prišli tja, kamor smo želeli priti. Zato to s tem povezujem. Zdaj to celovito uh, stališče Evropske unije, do katerega naj bi prišli, še ni vzpostavljeno. Imamo sicer še nekaj manevrskega prostora. Imamo tudi določena urodja na voljo, ki so bila uh, vzpostavljena z dvojčkom in ki so povezana z eh, proračunsko situacijo v državah članicah. In predvsem gre za to, da je to neko politično in gospodarsko orodje, ki ga imamo na voljo. Namreč, če se želimo lotiti razprave o proračunu v vseh državah članicah, Eh, vedno govorimo, da se seveda želimo boriti proti brezposelnosti, da želimo ulagati, da želimo um, naš prostor oblikovati in tako naprej. V redu. Ampak na ravni Evropske unije nimamo ničesar podobnega. In edino, kar imamo v rokah, je koordinacija proračunskih stališč držav članic. To moramo povezovati in oblikovati bolj strateško stališče. Na to drugi možen korak za izboljšanje šesterčka in dvojčka eh, pa je postopek za proračunska neuravnovesja, ki se ne uporablja na simetričen način, ampak se uporablja tako, da omogoča pogovor med komisijo in posameznimi državami članicami o reformah, ki naj bi jih te začele izvajati. Ampak ob teh makroekonomskih neravnovesjih je slika precej širša. In če naj pripelje do neke skupne celovite slike eh, celega evrskega območja, Tukaj ne deluje enostavno seštevanje 1 plus 1 je 2, ampak 1 plus 1 pa morda še plus 1 za enega soseda in je potem to 3. Eh, Tako da eh, tukaj so možnosti za izboljšave, ne da bi bilo treba spreminjati pogodbo. Torej, pri samem uresničevanju strukturnih reform. Potem pri analizi položaja v Grčiji in posledicah tega položaja, tudi glede samega obstoja trojke, eh, je tudi to povezano z zakonodajnim eh, delom v dvojčku. In še zadnja beseda v tem svežnju 6 plus 2 pa je povezana z dolgovi. Ne vem več točno, v katerem odstavku je to zapisano, ampak mislim, da je to tisti odstavek, v katerem sem želela najbolj provokativno uh, zapisati stališče. Mislim, da je vprašanje dolga, vprašanje, ki ga je treba ponovno odpreti na razumljiv način, takšen kot je položaj dan danes in kot je opredeljen v naših predpisih, ni vzdržen. Vem, da to sem tukaj nekoliko ostra, ampak stvari so pač takšne, kot so. No in na to še zadnji stebr, ki sem ga omenila tudi danes eh, na sestanku s predsednikom Euroskupine in to je poročilo teh štirih predsednikov, no, ki so v bistvu trije plus eden. Ne bi želela se sicer spuščati v podrobnosti, ampak želim povedati, da bi sama, in to želim jasno povedati, uh, da bi želela nek blueprint uh, prejšnjega mandata. Uh, še zlasti, če to primerjamo z analizo, ki jo je pripravil Juncker, bi bilo to potrebno. Mislim, da v našem poročilu s pomočjo vseh kolegov moramo zastaviti neke smernice, uh, ki nam bodo omogočile, da razumemo, da to, kar je bilo odločeno leta 2008, ni več vzdržno in da je treba tudi upoštevati ta spillover učinek med državami članicami. Tako, toliko sem želela povedati za enkrat, zdaj sem pa pripravljena prisluhniti tudi poročevalcem v senci. Gospod eh, Teurer ima let in zato je prosil, če se lahko prvi oglesi. Izvolite. Torej mu dajem takoj besedo. Ja, dank, Herr liebe und hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, hvala, da ste mi omogočili, da prvi spregovorim. Želel bi se zahvaliti poročevalki Beres za njeno poročilo, ki se ukvarja za pomembno temo in ki, pri, ki predstavlja dobro izhodišče za razpravo. No, seveda je običajno, da različne politične skupine na različen način ocenjujejo posamezne politične vidike. Um, Alde se lahko strinja z nekaterimi točkami v poročilu, po našem mnenju pa tudi veliko manjka. Recimo cela vrsta te točk gre z našega vidika v napačno smer. Tako bi mi v poročilu bolj povdarili, kaj je dosegel Evropski parlament v prejšnjem mandatu. Eh, spomnim se, kaj se je zgodilo v zvezi z eh, sprejemanjem zakonodaje o šestorčku in dvojčku. Ne vem, če bi eh, sploh imeli takšno zakonodajo, kot jo imamo, če ne bi bilo parlamenta. Parlament je podal nekatere pomembne predloge v zvezi z avtomatičnimi sankcijami v poročilu Gujar. Eh, torej, šlo je za nespoštovanje pakta stabilnosti in rasti. Takšni predlogi niso prišli v zakonodajo, kar je svet vse skupaj razvodenev in mislim, da je morali spet opozoriti na takšne primere. Prav tako pa je treba se ukvarjati tudi z naslednjim vprašanjem, torej ali je sploh možno že v tem trenutku pripraviti poglobljeno analizo. Zakonodaja namreč ni še dolgo časa v veljavi. Imamo nekaj pozitivnih posledic v državah, kot so Irska, Portugalska in Španija. Tam so reforme pokazale nekaj pozitivnih učinkov. In tam se kaže, da eh, učinkovite reforme lahko privedejo do krepitve rasti, da zakrepitvijo konkurenčnosti teh držav dosežemo tudi gospodarski napredek. Prav tako obstajajo kazalniki za to, da v Grčiji vzrok za pomankanje rasti ni pomankanje reform, ampak njihovo pomankljivo izvajanje. Tudi na to je treba opozarjati. In pa še nekaj, če v prihodnosti več ne bomo imeli trojke, kakor jo poznamo danes, potem je treba povdariti ulogo institucij, kako naj one podajo svoje ocene, zato da bomo lahko ohranili to neutralno oceno uspešnosti posameznih držav. Te ocene morajo biti pregledne, tako da na tem mestu Alde zahteva več preglednosti in pa več neodvisnosti. Tukaj bi lahko glavni gospodarski um, analitik odigral pomembno vlogo, lahko bi bolje opisali njegove naloge, morda bi lahko njegova vloga bila podobna tistemu uh, torej njegovemu sporedniku iz Amerike. Lahko bi bil neodvisen opazovalec, nadzornik, tako da bi priporočila bila pripravljena na, os, na pregleden način in na osnovi objektivnih podatkov. Kot skupina bomo uložili nekaj predlogov sprememb. Naš cilj je pri tem, da, krep, da bi okrepili regulativni vidik. Pripri, pripričani smo, da je ta regulacija, zakonodaja, ki smo jo sprejeli, funkcionalna. Pomankljivosti pa gre pripisati nedoslednemu izvajanju, ne pa napakam v zakonodaji. Preprosto komisija in država članice te zakonodaje ne, ne izvajajo ustrezne, zato moramo v prihodnosti zahtevati bolj dosledno izvajanje. In pa še zadnje vprašanje, vprašanje krepitve je eh, rasti. Eh, liberalci seveda želimo, da bi okrepili rast, vendar pa smo drugačnega mnenja, ko gre za inštrumente. Mislimo, da, v, da je v osnutku premalo povdarjeni, da je treba izboljšati podjetniško okolje za majhna cene velika podjetja in za podjetja nasploh. Tukaj potrebujemo Eh, zmanjšanje administrativnih bremen, bolj eh, ohlapen regulativni okvir in pa po možnosti vse davčne spodbude za majhne in srednje velika podjetja. Torej vsak, na vsak način se želimo spodbud, ki bi, pri, ki bi privedle do krepitve zasebnih podjetij, tako da bodo ta podjetja tudi lažje ustvarjala delovna mesta vemo, da je ravno v srednje velikih podjetjih eh, vprašanje zaposlovanja še pomankljivo. In pa še zadnja točka, proračunska disciplina in zadolževanje. No, proračunska disciplina sama ne privede do rasti, prav tako pa tudi ne dolgovi. Imamo ponekod hudo krizo dolga in zato mislimo, da bi morali tukaj eh, spoštovati že predvidena pravila iz eh, pakta stabilnosti in rasti, ki omogoča tudi določeno stopnjo fleksibilnosti. Hvala. Hvala lepa. ELS, eh, Ester Delange. So, uh, ook vanaf deze plek mijn uh, waardering wil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi podala mojo oceno tega poročila kolegice. Vem, da je veliko dela uložila v to. To je zelo široko zastavljeno delo. Strinjamo se s tem, da je razprava o tem nujna in uh, s tem se vse skupine strinjamo torej v Evropi imamo resno gospodarsko situacijo, ampak moramo si ogledati stvari tudi na vzven. Če si pogledamo rast in staranje prebivalstva in če to primerjamo s tem, kar se dogaja na kitajskem, potem vemo, da nas izzivi še čakajo. In uh, ti bodo še bolj zaostreni za nadaljne generacije, naše otroke in naše vnuke. Tega ne smemo izgubiti izpred oči. To je pomembno poročilo in moramo zagotoviti, da to, da ne bomo ponavljali, da ne bomo podvajali dela, ki je bilo že opravljeno na področju naložbenega svežna, na tem že dela drug poročevalec. Kar se tiče skupine ELS, je pomembno, da se zavemo razlogov za krizo, ki jo preživljamo in tudi razlog, zakaj je bil ta, uh, ta mehanizem sprejet, zakaj smo sprejeli šestorčka in dvojčka. Parlament je lahko ponosen na korake, ki smo jih upravili v preteklosti. Ti sporazumi so ponavadi sklenjeni pod velikim pritiskom in Evropski parlament je bil tisti, ki je to omogočil kljub razhajanju mnen v svetu. Če si pogledamo vsebino poročila in to, na kar se moramo odzvati v predlogu komisije, Torej, ta klauzula v pregledu je nekaj, kar moramo proučiti, zakaj smo sprejeli šestorčka in dvojčka, ali, ali sta uspela pri doseganju svojih ciljev, ali sta okrepila denarno unijo, če si pogledamo, naprimer, vzdržnost javnega dolga in tako dalje torej eh, pomembnost makroekonomskega ravnoteža in vse to, to je zelo pomembno, ampak eh, treba je eh, nameniti tudi več pozornosti uresničevanju, kar se tiče prožnosti in sporočila komisije na to temo. Kar se mene tiče, ne more škoditi, če omenimo, da Eh, pakt za rast in stabilnost že vključuje te mehanizme prožnosti, če želimo doseči ta cilj pod tri odstotke, moramo tudi to storiti. Če imamo, naprimer, dobro leto, potem je pomembno, da to znižamo še bolj kot manj kot 3 odstotke. Moramo ustvariti presežek. Zato se moramo vprašati, kaj treba narediti za dobro uporabo teh eh, prožnih eh, določb. Torej, treba je v dobrih letih eh, ustvariti presežek. Naprimer, pomislite na sedem let debelih krav, ki jim sledi sedem let suhih krav. Na to vprašanje vzdržnosti javnega dolga. V kontekstu razprav o prožnosti je to pomembna točka. Seveda priznam, da če bi prišlo do pravih reform in ne samo za vrčevalne ukrepe, potem potrebujemo dlje časa za ustvarjanje prihrankov, ampak ne gre za vprašanje enega ali drugega, oboje je treba storiti. torej, rešitev ni v tem, da se da več časa, potem pa se popolnoma izgubi nadzor nad javnim dolgom. Ne, ELS ne želi slediti uh, temu. In eh, veliko držav članic eh, skrbi vzdržnost javnih dolgov in tudi veliko komentarjev bo šlo v tej smeri. Kar se meni zdi najpomembnejše od vsega, in razumem, da poročevalka želi podčrtati eh, vidike evropske gospodarske koordinacije, ki jo potrebujemo. Seveda to potrebujemo, v tem ni dvoma, ampak ne eh, zato, da bi se na to, to uporabljalo kot eh, opravičilo za skrivanje na nacionalni ravni in in prenašanje krivde na evropsko raven. Torej, to ni nekaj, kar potrebujemo. Države članice si morajo prilastiti ta postopek. Kako lahko zagotovimo, da bo ta razprava nekaj, kar se ne bo odvijalo samo tu, temveč tudi na ravni nacionalnih parlamentov. Tudi oni morajo razpravljati o zahtevah gospodarske in monetarne unije morajo si pogledati tako koristi kot slabosti, kajti če želimo biti del tega, potem je treba sprejeti eno in drugo. Torej, to je vse, sem pripravljena na nadaljno razpravo. Da EKR, gospod Ulberto eh, Ruke. Auf Deutsch sprechen. Hvala. Govoril bom nemško. Zahvaljujem se kolegici Beres za njeno delo. Um, veliko je zanimivih pobud v vašem poročilu, čeprav se naša skupina z vsemi vašimi točkami ne strinjamo, tako kot je povedal že Michael Toyer. Uh, takoj na začetku bi opozoril pred tem da preveč napihujemo to poročilo mislim da ne bi smeli vanj stlačiti preveč različnih vidikov. Tema poročila je gospodarsko upravljanje in sicer okvirna, eh, okvirni pogoji gospodarskega upravljanja ter tudi izgledi in izzivi na tem področju. Mislim, da nima smiselno, da bi vključevali hvalo odbora, češ kakšno pomembno vlogo opravil v preteklosti in mislim, da tudi ne bi smeli kakšnih posebnih želja se mnot zapisati o spodbujanju MSP-jev in tako naprej. To mm, nima neposredno opraviti z gospodarskim upravljanjem oziroma z pravili, ki določajo gospodarsko upravljanje. Prav tako nima smiselno, da bi analizirali vzroke za krizo in njene posledice, razen če eh, govorimo o krizah zaradi kršitve pravil gospodarskega upravljanja. Nima pa smisla, da tukaj sedaj govorimo o Lehman Brothers mislim, da bi potrebovali učinkovito analizo podatkov, to sedaj pogrešam. Eh, poročilo je deloma zelo kritično, ko gre za gospodarsko upravljanje, ampak manjka mu analize. Manjka analiza, manjka jasna izjava o tem, zakaj pravila gospodarskega upravljanja v evroobmočju niso delovala tako, kot smo si mi to predstavljali. In zakaj smo čutili potrebo, da smo prehajali od enostavnih pravil na vedno bolj kompleksna in manj pregledna pravila. Strinjam se za poročevalko, da je trenutni regulativni okvir preveč kompleksen in da ga države članice niso dobro sprejele. Prav tako se strinjam s poročevalko, da so priporočila, za države članice bila deloma posledica napačnih ocen stanja. Eh, in moramo se vprašati, zakaj se je to zgodilo in kako lahko to v prihodnosti preprečimo. Eh, no, sem pa popolnoma drugačnega mnenja kot poročevalka, če pravi, da bi morali popraviti napake iz gospodarskega upravljanja z eh, intenzivno, gospoda, z, z intenzivno gospodarsko koordinacijo. Eh, s tem se ne strinjam. Mislim, da bi prej morali govoriti o spodbudah eh, za dosego naših ciljev in pa eh, o mehanizmih izvajanja. Tudi to v poročilu manjka. Zdi se mi, da se poročilo ne osredotoča samo na pravila gospodarskega upravljanja, ampak eh, podaja več izjav o željah eh, glede določenega načina upravljanja kriz, nekakšne krizne ukrepe, eh, ki se, ki se poročevalki zdijo smiselni za to, da bi se v evropskem da bi se v območju evra borili proti stagnaciji in deflaciji. Mislim, da bi tukaj morali prej govoriti o pravilih, ki so eh, ki morajo imeti dolgotrajni značaj, ne pa da govorimo tukaj o ukrepih za premagovanje krize. Nekatere točke mi v poročilu tudi manjkajo. Eh, recimo, mislim, da bi morali o vzdržnosti dolga v območju evra, o državnem dolgu in uh, razvoju tega dolga ne zasledim ničesar v poročilu uh, in mislim, da bi morali omeniti tudi 424. člen uh, o bail-outu oziroma to v poročilu ni dovolj dobro omenjeni. V poročilu tudi ni dovolj ugotovitev iz strokovnih predstavitev, ki smo jih eh, organizirali, dobili smo nekaj ugotovitev Klemenca Fusta in pa nekateri, nekaterih drugih strokovnjakov, ki so govorili o tem, da je praktično nemogoče odkriti makroekon, makroekonomska neravnovesja. Charles Klibli se je rekel, da to uh, kar se zdi makroekonomsko neravnoteže, pravzaprav ni nujno to, zato ker uh, uh, se lahko izvoz eh, uporablja za financiranje določenih investicij in potem lahko to spet uravnotežiš z uvozom ali izvozom in tako naprej. Zato se postavlja vprašanje, ali sploh lahko ustrezno identificiramo makroekonomska ravnovesja oziroma če vemo, eh, kaj sploh s tem pojmom mislimo. In pa mislim, da bi morali nekaj več povedati tudi o tem, kako lahko nekoliko poenostavimo ta kompleksna pravila, ki jih poročevalka pravilno kritizira. Um, pravzaprav pa poročilo eh, navaja še nova poročila, kaj bi lahko naredili še s tem ali onim pravilom z usklajevanjem zakonodaje v Evropski uniji in tako naprej. In uh, s tem ne bomo prišli do manj kompleksnih pravil. No, tukaj se bom pa ustavil, gospod predsedujoči. Now... Hvala lepa. Sedaj pa za GUE, Rina Ronja Kalej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 Precej se strinjamo z mm, ekonomskim upravljanjem in s točkami, ki ga zadevajo. Uh, Eh, so pa nesoglasja tudi v zvezi z nekaterimi drugimi točkami, ki so za nas pomembne in upam, da bomo tukaj našli skupen jezik. Eh, naj poudarim, da je nas, za nas zelo pomembno, da se upoštevajo tudi socialni kazalniki. Mi želimo videti, kakšen je učinek vsega tega na zaposlovanje, na brezposelnost, na mm, stopnjo revščine in tako naprej. Imamo te podatke ali imamo mm, dovolj znanja in vedenja, Slovenija, ki nam kaže, kako je gospodarska politika premalo storila za naše državljane. Tako da eh, socialni kazalniki so pomemben element, ki ga tu potrebujemo. Po drugi strani moramo tudi izraziti jasno kritiko za ekonomsko usmeritev, kakršna je bila predstavljena. Sprijeli smo že resolucijo, v kateri smo zapisali, kolikšen je človeški strošek teh politik in kakšne so realne posledice. In zato je treba eh, jasno zapisati, kolik, kateri je učinek teh politik eh, v realnem smislu. Številne države so eh, prizadeli eh, Eh, ti ukrepi za zmanjševanje sredstev, ki so se ponavljali in ki so jih pahnili v tak položaj, v katerem so pod vprašajem tudi temeljne pravice. Potem odstavki od 22 do 25. Tu se poudarja, da bo morala komisija pri oceni gospodarstva različnih držav upoštevati več dejavnikov. Vendar pa si mi tudi tukaj želimo socialnih kazalnikov. Želeli bi, da se komisija ne bi osredotočila zgolj na Eh, osnovne smernice, ampak tudi na posledice eh, teh politik in reform po človeški plati za navadne državljane. Mi želimo, da komisija te zahteve vzame zelo zares. Potem pa še zadnja točka, demokracija. Trenutno sprijete rešitve kažejo na demokratični manjko. Tudi mi se zauzemamo za to, da bi bil parlament bolj v to vključen, ampak tudi nacionalni parlamenti bi morali imeti več vpliva na oblikovanje gospodarskih politik. Jasno pa je, da je v našem interesu to, da bi imeli bolj jasna pravila igre, da bi vedeli, za katero inštitucijo veljajo katere pravice in To velja tako za državljane, kot tudi za nas, ki jih predstavljamo. Hvala. Hvala, Marko Vali za FDD. Se upravičujem, zeleni, zeleni najprej, se upravičujem. Eh, bueno, lugar, quisiera, eh, agar... Hvala lepa. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalki za ta predlog. Eh, Predvsem bi se želel zahvaliti za to, ker ni popustila eh, skušnjavi, kot se pogosto dogaja ob poročilih o delovanju predsednika eh, komisije, pri čemer eh, se dosti krat poročevalec nekoliko eh, Eh, pokaže za precej milega napram smernicam, ki so trenutno v uporabi. Tukaj pa imamo še kar precej manevrskega pod, m, prostora za razpravo. Tudi znotraj naše skupine e, smo tega mnenja. Torej, zelo pomembno se nam zdi vprašanje. E, pregleda zakonitosti. Po našem mnenju mora biti eh, zakonodajni okvir eh, seveda eh, pregledan. Želeli pa bi, da bi se eksplicitno zapisalo to zahtevo po pravnem pregledu zakonodajnega okvira. Ne bi bilo namreč logično, da bi če ne bi komisije zaprosili za ta eh, zakonodajni pregled. Potem drugič, potrebujemo več eh, demokratičnosti in demokratičnega nadzora Evropskega parlamenta v celotnem procesu gospodarskega upravljanja. Eh, tudi v specifičnih priporočilih za posamezne države eh, je to premalo jasno zapisano. Ti dokumenti gredo preveč mimo Evropskega parlamenta in zato bi se morali zauzeti, da se v tem smislu pregleda uh, zakonodajni okvir. Potem rezultati eh, reform. Mislim, da moramo biti glede tega zelo kritični. V poročilu je to dobro zaobjeto. Eh, Kakorkoli, mi smo vzpostavili neke standarde, s pomočjo katerih bi lahko zmanjšali zadolženost določenih držav članic, še zlasti pri eh, izdatkih za javne storitve se to pozna. Eh, to ne bi predvsem vplivalo na zmanjšanje stopnje zadolženosti. Eh, in bi tudi vplivalo na zmanjšanje primankljaja. Tako da to smo jasno že eh, zapisali v predlogu besedila. Peta točka. Mislim, da bi morali uh, eh, ustrajati na tem, kar je v besedilu tudi na nek način že zapisano, da se moramo bolj sredotočiti na več ulaganja. Predvsem zato, ker so pri predpisih za upravljanje um, določeni standardi, ki bi jih morali upoštevati. Uh, potrebovali bi nek amortizacijski sistem za določene naložbe, zato da bi se to upoštevalo tudi pri, pri izračunu eh, primankljaja. In zdaj prihajam do glavne točke, do mm, najpomembnejše točke, ki zadeva prožnost. Uh, Mehanizma prožnosti v naših predpisih ne potrebujemo, če je to samo na papirju. Prožnost potrebujemo zato, da lahko predvidimo določena razhajanja in eh, da pripravimo kontraciklične politike že vnaprej. Namreč te, te predpise uporabljamo samo zato, da rečemo, da so države, da določene države uh, skušajo vplivati na svoj primankljaj z uh, ukrepi takšne ali takšne narave, to ni dovolj. In za zadolžene države torej potrebujemo dosti bolj globalen pristop. Potem pa še, kar zadeva vključitev socialnih kazalnikov. Mi smo že povedali, da je to za nas bistvenega pomena. Zeleni smo na tem ustrajali že pri oblikovanju šesterčka in na tem ustrajamo še zdaj. Zdaj pa še nekaj. Dolg poročevalka je omenila, kako se znotraj okvira upravljanja obravnava to vprašanje. To je zelo pomembno. In ne na zadnje vprašanje trojke. Generalni pravobranilec je v svojih sklepnih predlogih eh, že postavil končno piko za delovanje trojke, tako da potrebujemo nek okvir na ravni skupnosti in ki bo demokratične narave, zato da bo nadomestil delovanje trojke, ki se je do sedaj izkazalo za katastrofalno. Hvala. Zdaj pa Marko Vali. Hvala, gospod predsednik. Zdaj se pa zahvaljujem poročevalki za to začetno besedilo. Na splošno sem precej zadovoljen, da so se tudi socialisti končno nekoliko zbudili in začeli bolj kritično izražati, pa čeprav tukaj kot predstavnik skupine FDD in tudi kot predstavnik gibanja petih zvest v Italiji ne morem biti zadovoljen. Ne vidim namreč pravega kritičnega odnosa do mehanizma upravljanja, ki se je uporabljal v zadnjih letih. In čeprav vidim tukaj precej zanimive stvari, naprimer dvome v zvezi z fiskal kompaktom, kar bi moralo biti že na začetku jasno, že na začetku bi moralo biti jasno, da je neuzdržno obravnavati dolg na takšen način, saj z fiskalnega vidika že dovolj dušimo nekatere države in tiste države, ki imajo visok dolg, znotraj fiskal kompaktka v bistvu nimajo možnosti. Potem pa eh, tudi to stališče, ki je postalo precej moderno, celo Ciprasa ste uspeli pripričati, da je imel preveč radikalna stališča. Zato ne razumem, zakaj tudi te točke niso vključene v besedilo. Po mojem, tukaj manjka tudi neka začetna analiza, nek opis dejstev, zaradi katerih smo prišli do tega, situa tega položaja. Namreč, če ne analiziramo gospodarskega položaja in elementov, ki vplivajo na neravnovesje znotraj evrskega območja, ne bomo mogli pripraviti dobrih pravil. Dobro je sicer, da želimo uskladiti države članice med seboj z fiskalnega vidika, In to ni nekaj, kar smo začeli ugotavljati nedavno, ampak se s tem ukvarjamo že desetletja. Uvedba evra na to um, neravnovesje med državami članicami, kot je Nemčija s svojim surplusom, s katerim krši pravila, kar vpliva neposredno tudi na države Evropskega juga, Španijo, Italijo, Grčijo, Portugalsko in tako naprej. Tako da, če položaja ne analiziramo na primeren način in se ne osredotočimo na probleme, ki povzročajo to neravnovesje, ne bomo mogli sprijeti pravilnih predpisov, um, saj se bomo osredotočili zgolj na številke, v realnosti pa bomo imeli krizo strukturne narave, ki bo še vedno ista. Zato mislim, da bi potrebovali še podrobnejšo analizo, tudi razlogov, ki so pripeljali do tega, da moramo zahtevati novo obliko upravljanja. Pa še nekaj v zvezi s tem zadnjim ukrepom. Samo 20 odstotkov deljenega tveganja eh, je. Pri vprašanju valute, ki naj eh, bi povezovala vse evropske državljane, dejansko preniska vrednost. Hvala. Dobro, sedaj pa imamo uh, eh, Silvi Kolar, ki je članica AFKO. Hvala lepa, Pervanš Perez, za to zelo pomembno delo. Najprej bi podala nekaj pripomp. Najprej smo malce v zadregi, zato ker je glavni del ekonomskega upravljanja v pogodbi in dokler se nahajamo v sekundarnem pravu, smo odvisni od tega, kar je zapisano v eh, pogodbah. Imamo samo možnost, da gremo v podrobnosti glede eh, postopkov, ampak eh, več kot to pa ne. Seveda ne moremo zahtevati tu spremembe pogodb. Drugič. Prosim za tišino, če dovolite. Torej, imamo sistem, ki temelji na pravilih, ampak ki je popolnoma poln vrzeli eh, in eh, pri eh, nad, nadzor nad zakonodajo tu izvaja sodišče Evropske unije, ampak eh, tu eh, ni nobene možnosti, da se pritoži eh, proti odločitvam komisije oziroma da se toži države za neizpolnjevanje obveznosti. To pomeni, da smo v sistemu, kjer je veliko frustracij. Eh, seveda eh, na nacionalni ravni prihaja do ehm, neuspehov, kajti kaj lahko naredimo na nacionalni ravni eh, drugega, kot da izvajamo evropsko zakonodajo. Prvošnje, ne strinjam se tudi s, s tem, da je za nadaljne generacije pomembnejše, da se uh, investira, kot da se zadolžuje. Uh, ampak eh, to, kar smo delali eh, v zadnjih nekaj let, torej vsaj kar Eh, zadeva Francijo, ne bom govorila o drugih eh, državah. Torej, v eh, zadnjih letih smo zelo povišali število zaposlenih na lokalni ravni, pa tudi stroške in to je popolnoma neodgovorno. Seveda moramo investirati, to je res, ampak treba je tudi bolje upravljati stroške delovanja in to je nekaj, kar moramo razumeti zlasti v naši lepi državi. In na to, kar se tiče um, poročila Lize Ferrera, ki je bila poročevalka glede tehničnega nadzora, mislim, da je to verjetno najbolj uh, smiselna pot, ki jo moramo obrati. Torej, tu gre za eh, strukturen pristop, eh, ki se ukvarja z vsemi vidiki gospodarstva in ne samo na primankljaje in na dolgove. Uh, In tu mislim, da je treba v poročilu okrepiti vse, kar se nanaša na ta vidik, poleg tega pa tudi vse, kar se nanaša na eh, primankljaje, na korektivne in na preventivne ukrepe. To je že določeno v pogodbah, pa tudi v mednarodni pogodbi TSCG. In kar se tiče tega, kar je povedal gospod Lukas, eh, glede na to, da sem predsednica skupine za boj proti revščini. E, če ne veste, da revščina obstaja, potem vas e, bi povabila na nekaj naših e, misij na terenu, zato da boste videli, kaj se dogaja. Hvala lepa. Ne, vem, ne vidim, da bi se še kdo želel oglasiti, zato dajem besedo sedaj poročevalki. Okay. ne želim se eh, zelo dolgo tu oglašati. Želela bi spregovoriti samo o dveh, treh točkah. Torej, zakaj so se stvari odvile, kot so se? Tu je treba izpostaviti dva elementa, ki sta neizbežna in sicer prvi je ta, da v gospodarstvu poznamo cikle in če vzpostavimo monetarno unijo, potem um, posamezne države pač opustijo te instrumente, kar pomeni, da so soočene s temi cikli. Ampak eh, tega še nismo stavili, vzpostavili na evropske ravni, kar pomeni, da če imamo krizo v eni regiji, ali na evroobmočju kot celoti, potem nimamo nobenega mehanizma za izhod iz krize, eh, razen torej vrčevalnih ukrepov na nacionalni ravni, eh, kar je politično eh, in pa družbeno zelo težko. Poleg tega imamo tudi različna gospodarstva, in iz političnih eh, razlogov imamo isto valuto, isti trg in isto um, tržno politiko, kar pomeni, da se eh, razlike samo še povečujejo. To je tudi eh, Pereš že omenila. Prav tako imamo tudi različne torej, prilagoditve, ki jih lahko izvajamo, kakorkoli že. No, drugo, Druga točka se nanaša prav na te prilagoditve. Mislim, da je čas, da odpremo oči. Imamo eh, deflacijo, neustrezno rast, veliko eh, brezposelnost, vedno večje ja, neravnovesja in eh, moramo se resnično spopasti z dejstvo, da smo še vedno v tej situaciji eh, medtem ko so se druge, druga geografska območja že izvlekla iz uh, Eh, teh eh, težav. Kriza se je začela leta 2008, sedaj smo v letu 2015, kar se tiče prilagoditvenih eh, procesov. Nekateri elementi, ki so bili omenjeni, so posledica teh reform in ko govorimo o fantastičnih rezultatih v nekaterih državah članicah, se opravičujem, ampak to je treba postaviti pod vprašaj. Ja, mogoče se en element izboljša, naprimer premankljaj ali pa naprimer boljši dostop do zunanjega financiranja. Potem, ko je Evropska centralna banka intervenirala in ko je potreben nadzor nad špekulacijo glede suverenega dolga. Ampak še vedno imamo ogromno brezposobnosti, eh, srednji sloj je popolnoma uničen, naložbe so uničene in eh, uničeni so tudi kvalificirani ljudje, ki so odšli v tujino. Torej, bodimo zelo previdni pri tem, kajti eh, ko eh, pride do cunamija, potem lahko eh, začnete rasti šele kasneje, ko je škoda odpravljena. Ampak sedaj Eh, če v dveh ali treh letih izgubimo 7 odstotkov eh, brutonacionalnega proizvoda ali 26 eh, odstotkov, kot to velja za Grčijo, potem zelo, zelo dolgo časa traja, preden pridemo zopet na izhodiščno točko, ko se je ta proces začel. Torej, zato bodimo zelo previdni pri prikazovanju te strategije kot neki zgodbi o uspehi. uspehu. Tudi oddaljujemo se od državljanov, to je kompleksen. Eh, problem in težave, s katerimi se ljudje soočajo, zahteva tudi našo pozornost in moramo razmisliti o tem, kako stvari diagnosticiramo in kakšne rešitve ponujemo. Hvala lepa, poročevalka. Hvala. Najlepša hvala vsem kolegom za to razpravo, ki se mi zdi koristna. Zdi se mi, da imamo kar precej povezav in skupnih točk in mislim, da nam bo to omogočilo, da bomo pripravili koherentno poročilo in da ne bodo to samo prazne besede, ampak da bomo lahko poslali neko jasno sporočilo. Ampak ena točka je tukaj, ki jo želim posebej izpostaviti, ker moramo biti jasni glede težav, s katerimi se spopadamo. Uh, Na en način se to povezuje s tem, kar je povedal gospod Strojan danes do povdne v pogovoru z gospodom Dajselbumom. Namreč predpisi, pa ne pravim, ali so dobri ali slabi. Ko govorimo o predpisih, se postavlja vprašanje, ali stvar ne deluje zato, ker so se predpisi slabo uporabljali ali iz kakšnih drugih razlogov. Uh, iskreno menim, da ni mogoče gospodarskega položaja v evrskem območju zreducirati na to, da je šlo za slabo izvajanje predpisov, ne glede na to, ali je šlo za starejše ali novejše predpise, torej pred ali po šesterčku in dvojčku. Nažalost bi bilo to preveč enostavno in tukaj moramo še delati in preseči točke nestrinjanja med nami, če želimo uh, pripraviti nekaj koristnega predlog gospoda Toirerja, da naj bi se okrepila vloga čif ekonomista v uh, komisiji. To je vloga, na kateri seveda lahko delamo, jo zgradimo. Um, zato se mi zdi predlog zanimiv. Vendar uh, še enkrat žal uh, se ne strinjam s to analizo, da je šlo za dobre predpise, ki pa so se slabo izvajali. To ni dovolj za um, uh, opis te situacije. Potem, uh, Ko govorimo, da je tukaj situacija nujna, v redu, situacija je nujna, vendar pa so pred nami tudi bolj daljnosežni cilji in to podpirajo tudi štirje predsedniki. Namreč. Uh, na ta način sproti izdelujemo neke mehanizme, ki situacijo še dodatno zapletajo. No. Če bo treba v zvezi s tem dodati še kakšen odstavek v poročilo, v redu bomo o tem premislili, vendar to gotovo ni najtežji del. Uh, Potem pa kar zadeva 3 odstotke ali nič odstotkov. Mislim, da se o tem ne bomo izrekali znotraj tega poročila, ampak sami ekonomisti se sprašujejo o tem, kaj to pomeni, da v proračunsko pogodbo zapišemo cilj nič odstotkov. Mislim, da je ideja o treh odstotkih bolj v skladu z družbo, ki vsaj minimalno vlaga. Vsekakor je v zvezi s temi točkami bila razprava zelo zanimiva. Gospod Luk, pravite, da je, Luka, da je v poročilu premalo analize predhodne situacije. No, v to se seveda nismo želeli spuščali, spuščati v podrobnostih, vendar pa mislim, da smo na začetku jasno zapisali elemente, ki nam lahko pomagajo, da osvetlimo delo, ki smo ga opravili. Ne strinjam pa se tudi s tem, ko pravi, da se v poročilu ukvarjamo z upravljanjem krize bolj kot z uh, vprašanjem uh, uresničevanja predpisov. Mislim, da gre tukaj za teme, ki jih ne moremo obravnavati ločeno od ostalih. No, seveda bom z zanimanjem prebrala predloge sprememb, glede na to, da gre za skupne cilje, ampak po mojem mnenju, lahko delujemo manj zapleteno, če bomo imeli malo manj predpisov in malo več politike. In na tak način eh, bomo morda lahko bolje napredovali. In za konec mislim, da imamo tukaj še en element, ki bi ga morali dodatno razviti. In sicer vse to, kar nam omogoča napredek m, pri konvergenciji, o čemer smo do sedaj premalo govorili, predvsem znotraj evrskega območja, po mojem mnenju ta element ni tako zelo pomanjkljiv znotraj te analize. In če želimo dejansko doseči napredek na poti proti konvergenciji, je vprašanje fis radikalnosti, kar smo videli tudi v primeru Irske, vprašanje, ki bi moralo biti v osrčju um, vzpostavitve ekonomske in denarne unije. Tudi dopolnitev predpisov na podlagi odločbe Evropskega sodišča je nekaj, pri čemer imam težave s tem, da bi eh, to področje lahko obravnavala kot del uporabe kazanskega prava. In zato je mogoče postopek v primeru ekonomskih neuravnovesij neka možnost, ki jo imamo pred nami, pri čemer pa ne smemo pozabiti izzivov zaradi zadolženosti, in eh, primankljaja. Tako, gospod predsednik, na ta način sem se želela odzvati na prispevke kolegov. Hvala lepa poročevalki. Torej, um, rok za vložitev predlogov sprememb je 2. marec ob 14. Na to. Se pravi, govornik se e, popravlja ob 18. E, in na to 14. aprila bomo glasovali v odboru in na to na plenarnem zasedanju. Sedaj pa prosim kolege, da se posedejo, kajti začeli bomo z glasovanjem. Yes, yes, just a second. Can you take seats so we can proceed with... Prosim, da se vse usedete, zato da bomo lahko imeli tesno glasovanje. Tako preverili bomo, če delujejo vaše glasovalne kartice. Glasujemo.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 49 glasov je bilo oddanih, uh, glasovalnih kartice pa 52. Prosim, da se usedete na svoja mesta. Tako preverjamo, ali ste glasovali. Lahko začnemo z poročilom Rosati, Evropski semester za usklanjevanje gospodarskih politik. Kompromis A, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog službe 19 za? Proti? Bomo to preverili elektronsko. Predlog službe 19 lahko glasujete. En glas ILS e preveč. Gospod predsedujoči, veliko je pogovorov, ki potekajo tukaj v dvorani, veliko še vedno prisotnih svetovalcev in tako naprej. Prosim jih, da odidejo. Tako je pa tudi eh, en predstavnik ELS preveč je glasoval. Konec glasovanja, zavrnjeno. Predal smo imeli 25 za proti ustašani zavrnjeno. Kompromis B za proti. A, oprostite, imamo glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti, ustažani, sprejeto. Drugi del, za, proti, ustažani, sprejeto. Predlog spremembe 28, za, proti, ustažani vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 28. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 36, eh, oprostite, za proti vzdržani sprejeto. 37 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. NV1, bomo to preverili, lahko glasujete. Konč glasovanja, zavrnjeno. NV2, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto in V2 drugi del za proti. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete v zvezi z drugim delom in V2. En ILS e preveč. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi tri za, proti. Bomo to preverili elektronsko in vi tri lahko glasujete. En ELS in SD preveč. Sedaj je v redu. Konec glasovanja. Zavrneno. Kompromis D, prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E, za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno in v štiri za proti. Bomo preverili in v štiri, lahko glasujete. En ELS preveč, dva ELS preveč, en SD preveč, še vedno en ELS preveč. Še vedno en ELS preveč. Please, okay, vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. NV5, za, proti, torej NV5, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis F, prvi del za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti. Bomo preverili drugi del kompromisa F. Lahko glasujete. 2 ELS preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 82 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 82. En je les preveč. Še vedno. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi odstavek 6 o tem ne bomo glasovali. Odstavek 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 spet zavrnjeno, 103 za, proti, ustržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo pod naslov 2 za, proti, ustržani, sprejeto. Kompromis I za, proti, ustržani, sprejeto. 118 za, proti, ustržani bomo preverili 118. Lahko glasujete. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis je prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti vzdržani sprejeto. 128 za, proti vzdržani zavrnjeno. 129 za, proti vzdržani zavrnjeno. NV9 za, proti vzdržani zavrnjeno. mislim, da je to zavrnjeno, odstavek 10, envi za, proti vzdržani sprejeto, envi odstavek 11 za, proti, guje proti, torej zavrnjeno odstavek 12, envi za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis k, za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto. Kompromis L z ustnim predlogom spremembe za. Gre za ustni predlog spremembe poročevalca za proti vzdržani sprejeto. Sedaj moramo glasovati o prvem delu, kaj ne? A ne. Kompromis M. Prvi del za proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 155 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 156 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Odstavek 13 envi, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, bomo preverili drugi del uh, odstavka 13 NV. Still some colleagues to vote. Okay. Niso še vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis N za, proti vzdržani, sprejeto kompromis O za, proti vzdržani, sprejeto. 164 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis P za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis Q za, proti vzdržani, sprejeto. Odstavek 14 NV za proti vzdržani zavrnjeno. NV 15 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. NV 15 mislim, da je zavrnjen, ampak vseeno glasujemo elektronsko. Still five colleagues to vote pet vas mora še glasovati. Dobro, pet jih noče glasovati. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In vi 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno. In vi 17 za, proti, vzdržani zavrnjeno. In vi 18 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. In vi 19, prvi del, kdo je za, proti. In vi 19, prvi del, kdo je za. Torej, guje je proti. Bomo preverili in vi 19. Prvi del. Lahko glasujete. en ENS preveč. Konec glasovanja. No, prav nisem razumel. Drugi del za, proti, zavrnjeno. NV20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 180 za, proti, vzdržani. bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Dva je pipi preveč. Še vedno en ILS preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo za, proti, vzdržani zavrnjeno. ILS so bili proti oziroma ne za. Torej bomo preverili v zvezi z izvornim besedilom. Lahko glasujete. Kone glasovanja. Sprejeto kompromis R za proti vzdržani sprejeto. 186 za, proti vzdržani zavrnjeno, 190 za, proti vzdržani Torej bomo preverili 190, lahko glasujete. five colleagues to vote still. One EPP too many, two EPP too many, one OK. Let's close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 191 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis S, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Tretji del za proti vzdržani bomo to preverili elektronsko, lahko glasujete. en ELS preveč, dva ELS preveč, še vedno en ELS preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis T za. So, so, I don't need a third part. So we can go to the next compromise. Yes, yes. Compromise T kompromis T za proti vzdržani. Sprejeto kompromis U, prvi del za proti vzdržani. Sprejeto drugi del za proti vzdržani. Sprejeto 226 za proti vzdržani bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo za proti vzdržanji sprejeto. Kompromis v za vzdržanje proti vzdržani sprejeto. Kompromise dvojni V za proti vzdržani sprejeto. 239 za proti bomo preverili 239. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 240 za, proti. Bomo to elektronsko preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 241 za, proti. bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis X za, proti, vzdržani, sprejeto. Budget 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Budget 2 za, proti, vzdržani, sprejeto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 Bačet 4, prvi del za proti vzdržani sprejeto. O drugem delu ne bomo glasovali. Odstavek 5, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani. Bomo preverili drugi del, mislim, da je bil zavrnen. Thank you second part. Drugi del glasovanja je končano, zavrnjeno. Odstavek šest, odbor za proračun, drugi del za, proti. Nisem videl dovolj rok, tako da bomo preverili to elektronsko. Odstavek šest, drugi del. Lahko glasujete konec glasovanja. En ELS preveč. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Oprostite, sprejeto se popravlja predsedujoči. Odstavek 8, budžet. Za, proti, stržani spet ista večina, odstavek 9 za, proti, vzdržanjem, sprejeto. Prav bomo preverili, lahko glasujete. Iz paragraf 9. Odstavek 9. Konec glasovanja. Zavrnjeno. odstavek 10, drugi del za. <clears throat> Proti. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 11. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. odstavek 13, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno, 14 prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Ostavek 15, budžet za, proti. Ali so liberalci za? Dobro, sprejeto. Budžet 16, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da je bilo jasno, lahko pa to tudi preverimo. 16. drugi del. Lahko glasujete. Still a lot the number of colleagues to vote. Vote is closed konec glasovanja. Zavrnjeno 17 budžet za proti. Buje so proti, zavrnjeno. Budžet 18 za proti vzdržani sprejeto, šlo je za prvi del, drugi del za proti, bomo to preverili elektronsko. Drugi del, budžet 18, pravi predsedujoči. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. kompromis Y. O tem. Ne bomo glasovali. Jaz imam napisano, da o tem ne bomo glasovali. Drugi del. Kdo je za? Proti. nisem jasno videl, lahko preverimo elektronsko. Devetnajst drugi del. Voting list is to be voted. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis Y. Za, proti, vzdržani, sprejeto izvorno besedilo odstavek 24 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AB za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AC za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 18 za proti vzdržani sprejeto. Guje proti. Bomo preverili elektronsko. Predlog smo imeli v 18. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo, vodna izjava 1 za. Ali se strinjate s tem, da v uvodnih izjavah glasujemo v svežnju? Dobro, uvodne izjave 1 do 10 v svežnju za proti, vzdržani sprejeto. Kompromise z za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis AA za, proti vzdržani sprejeto uvodne izjave od 11 do 15 v svežnju za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa še končno besedilo, kot je bilo spremenjeno, glasujemo po imensko. Kako glasujete? Vote is closed. The report 40 in favor 20. 40 za 20 proti, poročilo je bilo sprejeto. Čestitamo porčevalcu. Now we move to the Kylie report. No, now Ludvigson is after. Tako sedaj pa poročilo Kylie, letno davčno poročilo. 30 second briefing time. Okay. <laughs> you change the tires. <laughs> okay. We can start con compromise. Lahko začnemo. Kompromis A. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 46 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 49 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 49. Lahko glasujete. One EPP too many, two EPP too many, okay dva ELS preveč, konec glasovanja. Sprejeto. Sorry. Which amendment were we voting? We amend O katerem predlogu spremembe pa glasujemo? 49 in bil je sprejet. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe 50. Za? Proti? Zavrnjeno. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 50. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 54 za guje, ste za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. 61, lahko glasujete. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis C je za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E in F za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog se nujbe 82 za, proti, bomo to preverili elektronsko. Predlog se nujbe 82 lahko glasujete. Bautis. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 83 za, proti vzdržani sprejeto. Izvorno besedilo, odstavek 5 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis G. Za, proti vzdržani sprejeto. Predlog šumjembe 87 za, proti vzdržani, sprej, eh, zavrnjeno, 88 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 89 za, proti Bomo to preverili elektronsko. Prelosno je 89. Hvala.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 Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko predlog spremembe 91. Lahko glasujete. 22 afterwards. Okay. Also if it's rejected.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 one EPP too many, en ELS preveč, konec glasovanja zavrnjeno. Prvo smo imeli 92 za, proti vzdržani sprejeto, 93 za, proti vzdržani sprejeto, 94 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis H za, proti vzdržani sprejeto.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 Ja, očitno je skupina SD to zahtevala in možno je, da se o tem amantmaju glasuje ločeno. Tako da glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 110 enako za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti, vzdržani. vzdržani, zavrnjeno, kompromis I. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo to preverili elektronsko. Drugi del. Lahko glasujete. vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. 125 za, proti, bomo to preverili elektronsko. Predlog smo v 125, lahko glasujete. Open the vote. Buenas tardes. Vote is, vote is closed, is rejected. Zavrnjeno. 126. Za. Proti. Držani. Zavrnjeno. 128. Za. Proti. Ustršani. Sprejeto. 129. Za proti vzdržani sprejeto, 130 za, proti vzdržani zavrnjeno, 131 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisijo za, proti vzdržani sprejeto, kompromis K za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, kompromis L. V dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, za, proti, vzdržani, sprejeto bomo to preverili elektronsko. Tretji del, lahko glasujete. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tromači ne slišimo, ker nima poslanec prežganega mikrofona. No, there is an amendment. This is withdrawn. withdrawn. Ja, ta predlog spremembe je bil umaknjen sto za proti vzdržani sprejeto kompromis m za torej po delih prvi del za proti vzdržani sprejeto drugi del za proti vzdržani sprejeto 161 za proti vzdržani zavrnjeno 163 za proti, vzdržani, sprejeto, 164 za, proti, vzdržani, sprejeto, 165 za, proti, vzdržani, sprejeto, 166 za, proti, Oprostite, o 169 moramo glasovati. Za, proti, ustržani. Ja, oprostite, še enkrat ponavljam. Predlog še 169 za, proti, ustržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak uh, bomo preverili elektronsko. Vote is open glasujete. Konec glasovanja. Prosite, en ELS je bil preveč. Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom. 171 za, proti, vzdržani, sprejeto. 172 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 186 za, proti, vzdržani, sprejeto 112 za, proti, vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. 212. Lahko glasujete. en ELS preveč. Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom več. Against. 215 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 217 za, proti, bomo to preverili elektronsko. 217, lahko glasujete. One EPP too many. En glas je les preveč. Konec glasovanja. Sprejeto. 224 za, proti, vzdržani, zavrneno. 218 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis O za, proti, vzdržani, sprejeto. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 184 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 185 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto. 192. Ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Torej, brez uh, ustnega predloga sedaj 192 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 196 za, pro, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis R za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 213 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis S za proti vzdržani sprejeto. 220 za proti vzdržani zavrnjeno. 222 za, proti, vzdržani, sprejeto. 226 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 227 za, proti, vzdržani, sprejeto. 229 za, proti, vzdržani, bomo elektronsko preverili 229. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 230 za, proti, vzdržani, sprejeto. 231 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo elektronsko preverili. 231. Začenemo z glasovanjem. Dva glasova e LS preveč. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. 232 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 234 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 235, za, proti, vzdržani, sprejeto. 236 za, proti, vzdržani, sprejeto. 237 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis T za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto. 245 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 246 za, proti, vzdržani, sprejeto. 247, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis V za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dvojni V. Aha, ne, se pravi, to je. Ja, torej kompromis dvojni V za, proti, vzdržani, sprejeto. 200 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 265, se pravi, tu imamo skupino predlogov sprememb za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. En glas je le spreveč. Konec glasovanja. Sprejeto. Torej, sedaj nadaljujemo s kompromisom X. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 281, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 282 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 283 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis Y za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, sedaj nadaljujemo z 294 za, proti, do se vzdrži zavrnjeno, 285 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 286 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 287 za, proti, Ne, se upravičujem. Jaz imam 287. To bilo omaknjeno? Dobro, potem 289 za. Proti. Bomo preverili. 289 preverjamo elektronsko. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. En glas je le spreveč. Dobro, konec glasovanja sprejeto z enim glasom. Se pravi 294 sedaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 295 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 296 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 297 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 298 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 299 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, zavrneno. 228 za, proti, vzdržani, zavrneno. Vodna izjava A, predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrneno. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Dobro, uvodna izjava B, eh, izvorno besedilo za, proti vzdržajni sprejeto, kompromis 1 za, proti vzdržajni sprejeto, predlog spremembe 13 za, proti vzdržajni zavrnjeno. Prvotno besedilo za, proti vzdržajni sprejeto, amandma 14 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno 15, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 25, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, torej prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno, 31. A, bomo preverili 30 elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. En glas je le spreveč. Konec glasovanja. Večina proti. 31. Za. Torej, predlog spremembe 31. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. 32. Za. Proti. Se upravičujem, sedaj moram nadaljevati s 36. predlogom. Se pravi, 36 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 38 za, proti vzdržani zavrnjeno, 39 za proti vzdržani zavrnjeno, 40 za proti vzdržani zavrnjeno, 41 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 4, prvi del za vzdržani zav, sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto in na to še končno poimensko glasovanje. Začnimo z glasovanjem. En EBB preveč. Še vedno en glas, ELS preveč. Konec glasovanja 46 za, 5 vzdržanih, 9 proti, sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo z razrešnico Evropskega bančnega organa, pripravljalec mnenja Markus Ferber bomo začeli. E, odstavek 1, prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto, 1a za pro, proti vzdržani sprejeto, kompromis a za proti vzdržani sprejeto, odstavek 3 za proti vzdržani sprejeto, kompromis b za proti proti vzdržani sprejeto, kompromis C za proti vzdržani sprejeto, kompromis D za proti vzdržani sprejeto, amandma 18 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 21 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Končno glasovanje, poimensko. Kdo je? Torej, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 11 proti, 2 zdržana, 46 za. Poročilo je sprejeto. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa imamo razrešnico. Naslednjo razrešnico, torej um, kompromis A za proti vzdržani sprejeto prvotno besedilo odstavek 3 za proti vzdržani sprejeto, kompromis C za proti vzdržani sprejeto, kompromis C za proti vzdržano sprejeto. Uh, amandma 15 za proti. Moramo najprej glasovati glede ustnega amandmaja. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Torej, to je amantma 18, za, proti, vzdržani, zavrnjeni, 19, za, proti, vzdržani, sprejeto, 20, je brezpredmeten. Torej vse ostalo, končno glasovanje. Začenjamo z glasovanjem. Ja, ja. Lazy tricks. Vote is closed. Konec glasovanja. 48 za, 11 proti, mnenje je sprejeto. Sedaj pa je torej ESMA razrešnica, odstavek 1 sprejeto. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto, tretji ostavek originalno besedilo za proti vzdržani sprejeto, amandma 5 za proti vzdržani sprejeto, kompromis B za proti vzdržani sprejeto, kompromis C za proti vzdržani sprejeto, kompromis D za proti vzdržani sprejeto, amandma 11, ne 18 se upravičuje govorec, za proti vzdržani sprejeto, 20 za proti vzdržani sprejeto, vzdržani. Zavrnjeno, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, 22 se upravičujem, to je brezpredmetno, vse je brezpredmetno končno glasovanje. Začenjamo z glasovanjem. Torej poimensko, začenjamo z glasovanjem. NLS preveč, Torej 43 za, 11 proti, 4 vzdržani, mnenje je sprejeto. Čestitke pročevalcu. Potrebujemo minuto. Torej pred končnim glasovanjem. Minuto odmora, ne vem zakaj, ampak potrebujemo minuto. Okay, we need updated S&D voting list. Torej potrebujemo novi glasovalni seznam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 No, dobro, bomo začeli. Ste vsi pripravljeni? Torej, kompromis A. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 21 za, proti, vzdržani vzdržani. S in D je za, ja, dobro, sprejeto, kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani sprejeto, kompromis G za, proti vzdržani sprejeto, kompromis H za, proti vzdržani sprejeto, kompromis I za, ja, kompromis I za, proti vzdržani sprejeto, kompromis J za, proti vzdržani sprejeto, kompromis K za, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L, prvi del. Mi bi radi umaknili zahtevo, da se glasuje po delih. Dobro, potem glasujemo v celem kompromisu L. EKR kaj vi želite, ustrajati pri zahtevi ali jo omikate? Jo ne omikate. Dobro, se pravi, glasujemo po delih. Dobro, se pravi, glasujemo po delih. Prvi del kompromisa L za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 61 za proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis M, prvi del. prvi del glasujemo, začenjamo z glasovanjem. Ne, ni pravil, ni pravil. Lahko pospešimo postopek. Dobro. Preverjamo preventivno prvi del. Začenjamo z glasovanjem. Ja, morda je to nenavadno, ampak ne moremo imeti poimenskega glasovanja v odborih skladno s poslovnikom. Ne, resen, resno mislim. ampak oni zahtevajo preverjanje, ampak ne gre za preverjanje, gre za poimensko glasovanje. Dobro, za me je to nov primer. Torej, ni v pravilih, ni pa prepovedano. Torej, sam s tem nimam težav. Dobro, začenjamo z glasovanjem. Začenjamo z glasovanjem, torej. Konec glasovanja. konec glasovanja. Torej, velika večina je za. Sedaj pa drugi del, kdo je za. Torej, z, ustno, z ustnim predlogom spremembe. Torej, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa ustni amandma EKR-ja in e LS-a. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Želite preveriti? Kaj pa je sedaj s poimenskim glasovanjem? torej sedem članov. Se upravičujem. Dobar, dobro, sedem jih je proti. Sedaj preverjamo ustni amandma. Začetek glasovanja. Začetek glasovanja. Ustni predlog spremembe. Začetek glasovanja o ustnem predlogu spremembe. Konec glasovanja. Počakajmo še, kolegi morajo še glasovati. Dobro. Konec glasovanja. Ali ste prepričani, da lahko omejimo z pravnega vidika monopol, ki ga ima komisija za pobude? Tu glasujemo sedaj o besedilu, saj ne gre za postope glasovanja. Kaj sprašujete? Ne, samo pravi, da sem zelo presenečena, da parlament tu omejuje. Uh, monopol, ki ga ima komisija za pobudo. Mislim, da sodišče to ne bi obravnavalo kot eh, nekaj zakonitega. Sedaj je prepozno, da bi odpirali to razpravo. Konec glasovanja? Zavrnjeno. Dobro, sedaj pa glasujemo še o vodnih izjavah. Vodna izjava 2, kdo je za? Predlog spremembe 64 v vodni izjave 2, kdo je za? Proti? Se vzdrži? Smo preverili amandma 64, kdo je za? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 65 pade, 66 za, proti, vzdržani. Preverjamo 66. predlog spremembe. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis en. Kdo je za? Proti. LS je za kompromis en. Ja, dobro. Se kdo zdrži? Sprejeto. Predlog spremembe ena. Za. Proti vzdržani, liberalci, ste za ali proti? Za, dobro, sprejeto. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 3 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis O za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ne. Bomo preverili 72. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Q, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis R za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis S za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis T za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis T za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis T za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis U, za, proti, vzdržani, sprejeto. Manma 13, za, proti, vzdržani, sprejeto. Manma 96, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 97 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o spremenjenem besedilu.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 the vote is konec glasovanja osemintrideset za šestnajst proti pet vzdržanih sprejeto čestitke poročevalcu dobro potem lahko zaključimo s današnjim sestankom V četrtek bomo glasovali o skladu denarnih trgov ob devetih zjutraj. Prosim, bodite prisotni na tem pomembnem glasovanju. S tem je seja zaključena.